Zdaj pa v imenu skupine zelenih, gospa Scott Cato. Najlepša hvala. V zadnjem mandatu smo sprejeli 15 resolucij o situaciji v Venezueli in nisem prepričana, da je bil namen tega tukaj to, da razrešimo situacijo v interesu prebivalcev Venezuele. Ne, želeli smo predvsem to, da se oduzame pristojnosti vladi gospoda Madura. zaradi teh različnih situacij prihaja do masovnih migracij v Južni Ameriki in zaradi tega moramo pripravljati nove resolucije. Jasno je, da je državni napad propadel, gospa Mogherini pa tega niti ni omenila. Veliko stvari se je spremenilo od zadnje resolucije. Mišel Bačela je v imenu Združenih narodov obiskal Venezuelo in um, govoril proti kršenju človekovih pravic. Začela se je tudi pobuda v Barbadosu, ki jo moramo vsekakor podpreti. Sedaj obstaja upanje, da lahko nekako pridemo do nove rešitve, ki bo omogočala demokratični postopek, ki jo lahko podprejo vsi venezuelci. In prav to mora podpreti naš parlament. Najlepša hvala. Hvala lepa, zdaj pa v imenu skupine ID. Gospod Olivier. Merci, hvala, predsednik. Venezuela se sooča s človeško dramo in vsi se strinjamo, kako škodljiv je ta sistem. V Evropski uniji, v državah kot je moja, vidimo, da gre tu za dvojno napako. Pri upravljanju in pri zavezništvih. Kajti tu vidimo, da ameriški sistem podpira Huangeda v parlamentu in čemu služi Evropska organizacija, če imamo le zastavo z zvezdicami, ne počnemo pa nič drugega. Potem pa upravljanje po drugi strani. Vidimo brutalne notranje konflikte, vidimo državljansko vojno. Italija je znala pokazati ravnovesje s previdnostnim pristopom je prosila za neodvisnost. Ampak sedaj ni več politične kredibilnosti, ni več enotnosti in eh, žal ni več takšnega posrednika, ki ga potrebujemo. To je žalostna situacija, ampak iz tega se lahko veliko naučimo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Fotiga za minuto in pol v imenu skupine EKR. Er. Thank you, President. My... Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Leta dva tisoč sedemnajst smo podelili Saharovo nagrado venezuelski opoziciji. Žal je Madurov režim od takrat še vedno ostal na vladi, nič se ni spremenilo. Kljub temu, da redno kršijo človekove pravice, da se ustrahuje demokratično opozicijo in da prihaja do masovnih aretacij. Tudi nas skrbi hiperinflacija v tej državi, tam se širijo bolezni, pomankanje zdravil obstaja, še posebej pa nas skrbi trpljenje starejših oseb in otrok. Soočajo se tudi z migracijsko krizo, ki vpliva na celotno regijo. Mislim pa, da še vedno obstaja nekaj upanja v uh, diplomatskih pobudah. Vsekakor pozdravljamo ta, to pobudo v Barbadosu, ki jo vodi Norveška in podpiramo tudi to, kar počnete vi, gospa Margarini. Dziękuję bardzo, grazie mi. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine GUE NGL. Gospod Spineda Marin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ali mikrofon deluje? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Katalonski politik v prejšnjem stoletju je rekel, da se v politiki lahko počne skoraj da vse razen neumnosti. In to se zdaj dogaja v okviru našega parlamenta, ko gre za Venezuela. Namreč naš parlament je, ko ga je vodil še Evropa. Antonijo Tajani priznal samo proglašenega Juana Guaidoja za predsednika države. Ampak čeprav vam to ni všeč, ima ta predsednik vlado in je bil tudi demokratično izvoljen na volitvah. Prišlo je tudi do poskusa državnega udara, ravno v tem trenutku, ko se Guaidoja poziva, da se usede za mizo na Barbadosu in se vključi v dialog, pa je znova pod pritiskom. Mislim, da bi morali spoštovati mednarodno pravo in se ne omešavati v suverene odločitve drugih prebivalcev. Omakniti bi morali sankcije. Pravite, da vas skrbi za venezuelske državljane, ampak zahtevate sprejetje ukrepov, ki bodo privezli še več. Trpljenje. Gospa Mogherini, nehajte groziti sankcijami, uredite zadeve preko dialoga in zmirnosti. Mislim, da bi morali stavati na dialog in delovati demokratično. Hvala lepa, zdaj pa gospod Rowland. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Situacija v Venezueli je dober primer tega, kaj se zgodi, če uh, sledimo socialistični politiki. To je potrebno vsekakor preprečiti v Evropski uniji. Danes dopoledne sem prisluhnil levim politikom, In ne razumem, kako lahko menijo, da bo več birokracije, več evropskih pravil vodilo v nekako gospodarsko utopijo. To je popolnoma napačno razmišljanje. To ne bo dajalo osebne in ekonomske svobode. Ideje, ki smo jih slišali danes zjutraj, bodo povzročile prav nasprotno. Avstrijski gospod, ekonomist gospod Hajek je povedal, da bo to povzročilo suženstvo. Venezuela je dober primer tega, kaj se zgodi v socializmu. Primankanje hrane, najvišja eh, sto, inflacijska stopnja, to se zgodi. Gospodarstvo se je skrčilo za 50 odstotkov, sedaj pa se bo še za 25 odstotkov. Res je, posredovati želite in na tak način eh, se boste potem počutili bolje, ko boste pokazali, kako smo mi boljši. Ampak podpreti bi morali opozicijo gospoda Kwan Hajdoja in njegove sile. Če ona blue card. Hvala lepa. Nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona in sicer kolega Howard. Mr. Harwood. I would like to uh, commend Mr. Gospod Roland, uh, omenil bi nekatere pomembne besede. In če bomo uh, nadaljevali z brexitom, kako bo to vplivalo na delo visoke predstavnice? Večstransko bomo to uredili, seveda. Najlepša hvala tudi zato, ker ste se potrudili, da ste bili kratki in jedrnati pri vprašanju in pri odgovoru. Zdaj pa gospod Lopez Hil za minuto señor presidente señora mogherini como venezolano gospod predsedujoči gospa mogherini kot venezuelec in kot španec govorim seveda z veliko mero čustvenosti julija je gospa Mišel Bašlej Združenih narodov predstavila tudi poročilo v zvezi s tem, kako se kršijo človekove pravice venezuelcev. Tam piše, da jih preganjajo, ubijajo, mučijo in to na državni ravni za državno politiko. Namreč eh, demokratična opozicija v Venezueli se proti temu bori in vi ste to opozicijo leta 2017 tudi nagradili z nagrado Saharova. Mislim, da bi morali to krizo razrešiti s pomočjo dialoga. Kot član pododbora za varnostno vprašanje bi se zauzel za to, da se čim hitreje organizirajo v tej državi demokratične, svobodne predsedniške volitve, katerih rezultate bi potem priznala tudi mednarodna skupnost. 28. marca je parlament sprejel resolucijo v kateri piše, da smo pripravljeni sodelovati v okviru kontaktne skupine tudi skupino iz Lime, zato bi se te volitve organizirale. To je edini način, kako lahko poskrbimo za demokratizacijo v Venezueli. Pozivamo vse demokratične politične skupine, da podprejo resolucijo, o kateri danes govorimo. Namreč želimo vsi, da bi preprečili in prekinili nasilje, kršene človekovih pravic, preganjanje in množični izgon venezuelcev. Hvala. Kolegice in eh, kolegi, če boste predolgi, potem eh, bom moral vašim političnim skupinam oduzeti čas za zagovor. Ne me spravljati v težave, lepo prosim. Zdaj pa gospa Santos. Eh, Predsednik, visoka predstavnica, tragična situacija v Venezueli še vedno šokira vse mednarodne opazovalce. Poročilo OZN kaže, da je vse več kršitev človekovih pravic. Zanemarjajo se pravice ljudi, vladavina prava. Ljudje živijo v vedno težjih okoliščinah in ne moremo sedeti križem rok pri takšni situaciji. Jasno pa je, da ni rešitve za takšno državo, ki ščiti nekatere, ki ne bi smeli biti zaščiteni. Potrebujemo mednarodno resolucijo za rešitev te krize. Vidimo, da so bili doseženi nekateri rezultati, to so priznale vse strani. Evropska unija mora sedaj še naprej prositi za to, da bi vzpostavili institucionalno ravnovesje in da bi izvedli tiste spremembe, ki jih potrebujemo za to, da bi imeli demokratične volitve, odprte za vse politične strani vsemi jamstvi, ki jih potrebujejo mednarodni pozovalci. E Najlepša hvala, zdaj pa besedo predajam gospe Rafaela za minuto. Hvala, predsednik. Gospa visoka predstavnica, situacija v Venezueli je res zelo huda. Milijone ljudi trpi. Več kot pol milijona prebivalcev je zapustilo državo. To je druga največja kriza selitev na svetu po Siriji, pred našim pragom. Mi, evropejci, pa nismo tu storili nič, kajti imamo moralne in pravne obveznosti, da bi sprejeli tiste, ki iščejo zaščito. Na začetku tega leta sem videla posledice z lastnimi očmi. Bila sem v nizozemskem delu Karibov. Brez naše podpore se ta ozemlja soočajo z groznimi situacijami. Recimo na nizozemskih otokih na Karibih vidimo, da je že 10 odstotkov prebivalstva beguncev. Pozivam Evropsko komisijo naj stori, kar je treba, naj pomaga, naj uporabi vsa diplomatska sredstva za to. Kajti dodeliti moramo sredstva iz Evropskega migracijskega skleda, poslati moramo strokovnjake iz Evropskega azilnega urada. Res računam na komisijo, da bo nekaj storila tu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajam gospe, gospodu Terču za minuto. Hvala, gospa Mogherini. Zelo vesel sem, da smo uspeli oblikovati resolucijo in upam, da jo bo večina v parlamentu, v tem novem parlamentu tudi podprla. Zato, da bomo s tem še enkrat izpostavili, da smo proti tej brutalni tragediji, ki se odvija v Venezueli že veliko let, številni pa zgolj pasivno vse skupaj spremljajo. Nažalost, vi predstavljate ravno to me delovanje, namesto da bi vsi skupaj že davno ukrepali in s tem skrajšali muke in trpljenje venezuelcev. Tu imamo opravka ne z običajno ideološko zaznamovano diktaturo, temveč s pravo bando zločincev. Gre za zločince, ki jih pravzaprav ščiti tudi neke vrste komandni center v Havani na Kubi. Kuba je zelo kriva tudi za trenutno dogajanje v Venezueli in smo to premalo krat izpostavljali. In te zločince je treba na nek način omejiti pri delovanju. To pa lahko dosežemo samo tako, da jih ustrezno prestrašimo in jim zagrozimo s sankcijami ali morda še s čim drugim, karkoli bo pač potrebno. Hvala lepa, zdaj pa kolega Kuloglu. Kolegica Mogarini, dobro večer. Zelo jasno vprašanje imam za vas. Nedavno smo videli, poskus eh, vojaškega udara v Venezueli. Zakaj tega niste obsodili? Ali podpirate nekatere vojaške državne udare, nekatere diktatorje? Zakaj? In drugo vprašanje. Končno vidimo nek napredek glede sprave pod okriljem Norveške. Zakaj tako agresivna drža? Zakaj tako agresivna resolucija? Zakaj ne bi dali priložnosti dialogu? Zakaj sedaj prilivamo olje na ogen? In še tretje vprašanje. Če bi videli, da bi se to zgodilo, recimo, da najdemo v neki drugi državi, da bi videli hudo kršitev človekovih pravic druge, recimo v Saudski Arabiji, če bi to bilo tako, če bi se nekdo na najdemo razglasil za eh, predsednika Saudske Arabije, in sponzorja demokracije, bi ga vi priznali? Ne. No, eh, tu moramo biti iskreni, gospa Mogorini, kajti nafta v Saudski Arabiji je, je varna, v Venezueli pa ne. Najlepša hvala. Zdaj pa kolega Sinčič za minuto. Hvala vam. Javil sem se za reč. Hvala. Oglašam se s to, da bi obsodil ta imperializem in vojaški udar kajti jaz podpiram pacifizem, mirne rešitve v Venezueli. Tu beremo o kršitvah človekovih pravic v Venezueli, ampak vprašanje imam za vas. Zakaj govorimo o kršitvah človekovih pravic tam, kjer ne nadzorujemo nafte? Zakaj o tem ne govorimo v Saudski Arabiji? Zato, ker uh, imamo tam dober nadzor, imamo dogovor in tam lahko počnejo, kar hočejo. Ne govorimo o pravicah žensk v Saudski Arabiji, ne govorimo o kršitvah pravic, tam ni nobenih resolucij v Saudski Arabiji. Zakaj smo tako hinavski? In potem bi rad obsodil imperializem Združenih držav Amerike, njihov sistem, establishment. Vedno imajo enak odnos do držav Centralne Amerike, to ni prvič da se Združene države Amerike vmešavajo v situacijo v Venezueli, treba je obsojiti politiko sankcij, državnega udara, diktature, ampak kaj pa je najpomembnejše, treba je pustiti narodu Venezuele, da pač sami odločajo o tem. Treba je umakniti te imperialistične kremple iz Venezuele. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam gospodu Milanu Monu za minuto. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Razmere v Venezueli so vse bolj dramatične. Kot piše v poročilu Bašelet, Madurov režim resno krši človekove in ostale temeljne pravice, kar nam je tako ali tako vsem jasno. Imamo kar nekaj dokazov tudi s tem v zvezi, zato bi morali vse tiste, ki tako grobo kršijo človekove pravice, kaznovati. Uvesti bi morali sankcije. Izpustiti je treba politične zapornike, potrebujemo prehodno vlado, organizirati je treba svobodne predsedniške volitve. Na Barbadosu zdaj potekajo pogovori, ki jih spodbujajo tudi norvežani, ne bi smeli Madurovemu režimu dopustiti, da ta dialog izkoristi zgolj zato, da pridobi čas. To je namreč počel ob prejšnjih prilikah. Večkrat smo že slišali, da potrebujemo veliko bolj odločno vlogo Evropske unije tudi v tem dialogu. Svet bi moral ukrepati bolj odločno, ne pa da smo dopustili da se je zgodilo to, kar se je dogajalo tudi z Guaidojo. Tudi skupina iz Lime in tudi mednarodna skupnost bi morali skupi, stupo, skupaj storiti več za to, da prekinemo to grozno trpljenje naših bratov v Venezueli. Hvala lepa, zdaj pa gospa Word za minuto. Humanitarna, politična in gospodarska kriza v Venezueli terja nujne odzive, Vidimo nedavno poročilo Agencije za begunce in to je res zaskrbljujoče. Vidimo, kako slaba je situacija glede človekovih pravic v tej državi in edina rešitev iz te slepe ulice je ta, da bi imeli spogajeno rešitev, ki bi vključila vse dele družbe. Mladi, manjšine, vsi morajo biti vključeni v ta mirovni proces. Oni so ključ do uspeha v tem mirovnem procesu, ki je vse vsegojoč. Jaz verjamem, da bomo našli mirovno rešitev in eh, da bo to delo Norveške sedaj uspešno. Mi kot evropejci moramo podpreti ta pogajanja in seveda se moramo upreti vojaške intervencije. Vojna ni rešitev. Prihodnost Venezuele ne sme biti zgrajena na rabi naselja. Zdi se, da so pogajanja konstruktivna. Pozivam vse strani, da še naprej delajo pozitivno zato da bi dosegli cilje in da bi imeli svobodne in poštene volitve z mednarodnimi opazovalci. Naj rečem, da povsem podpiram predpogoje, ki jih imamo v kontaktni skupini, ki jo vodi Evropska unija. To vključuje tudi izpustitev političnih zapornikov. Hvala. Hvala. Sedaj pa Vidanca Karlo. Minuta. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoči, gospa Mogherini. Mislim, da treba potegniti črto tudi pod vaš mandat in pogledati, kakšne rezultate ste dosegli. Po našem mnenju je bilanca negativna, ampak ko gre za Venezuelo, lahko priznamo, da je komisija res storila veliko. Žal pa svet pred nekaj meseci ni uspel sprejeti resolucije, ki bi podprla predsednika Guaidoja. Tudi Italija, moja država, žal tega ni želela podpisati, kar je velik madež. Razmere so dramatične, kot so rekli tudi kolegi. Šest milijonov ljudi živi v tragičnih razmerah, več kot štirje milijoni ljudi, ki so državo že zapustili, gre za prave begunce, ki verjetno ne bodo doživeli zelo odprtih rok ostalih na mednarodni skupnosti, ker niso tako slavni, kot so drugi, ki bežijo. Mislim, da bi morali spodbuditi tudi mirovni proces, ki ga vodi Norveška in se je začel danes. Organizirati bi morali svobodne, pregledne predsedniške volitve. Hvala lepa pa tudi episkopalni cerkvi v Venezueli, ki je opravila veliko dela. Pred nekaj dnevi je tudi zahtevala, da odstopijo vsi tisti, ki niso bili izvoljeni legalno in da naj se čim hitreje organizirajo predsedniške volitve. To so zdravorazumske umirjene besede, ki bodo, upam, čim prej zaživele tudi v realnosti. Hvala. Kdo pa je naslednji, ne vidim ga v dvorani? A, tu ste. Kolega, hvala. Kolega Nikolau Alavanos, minuta za vas. Eden izmed prvih ukrepov nove demokratične vlade smo videli. Priznali so uh, človeka, ki ga podpira ameriški sistem. In na podlagi tega, ker evropska rešitev ni bila podprta, vidimo, da gre sedaj za umazano intervencijo američanov in zaveznikov. To je v nasprotju z legitimno izvoljenim predsednikom te države. To je tudi nasprotju z voljo prebivalca tam. Oni so edini, ki bi morali odločati o svoji državi. Tudi Grki so v preteklosti obsojali intervencijo Združenih držav Amerike in Evropske unije v Venezueli. Seveda je demokracija zelo pomembna tu, ko gre za te imperialistične igrice. Naša stranka, komunistična stranka, komunistična mladina podpira vlado tam. Hvala. Kolega Lega, David. Yes, thank you. Ja, hvala. Gospa visoka predstavnica, zelo komunizma ima veliko obrazov. V Venezueli vidimo, da ta obraz nosi Nikolas Maduro, ki je prej bogato državo, sedaj popolnoma uničil. IMF kaže, da imamo 10 milijonov odstotkov inflacije, od, takšno povišanje od konca 90 let. Ljudje umirajo od lakote. In ko so na cestah, ko protestirajo, jih eh, Madurovi veščaki pobijajo. Do konca leta naj bi 5 milijonov ljudi pobegnilo iz države v skladu s poročilom Ozena. Venezuelci so na kolenih, ampak niso poraženi. Juan Guaido je njihov legitimen, začasni predsednik in ta Evropski parlament, večina držav članic je priznala tega vodjo, ampak tu imamo še nekaj držav članic, ki še vedno podpirajo eh, nezakonit režim Madura in s tem uh, dajete legitimnost eh, njihovemu kriminalnim dejanjem. In to se bo zapisalo v zgodovino na napačen način. Tako da se strinjam s kolegi iz LSA. Prevzeti morate vodstvo v tej evropski politiki v Venezueli. Maduro mora odgovarjati za svoje grozne zločine. Hvala. Hvala. Kolegica Kempa Beata sedaj. Pani predsedujoča, šanovni państwo. Hvala lepa. Predsednik, kolegi, humanitarna kriza v Venezueli se slabša iz dneva v dan. Situacija je vedno slabša. Če si pogledamo ukrepe mednarodne skupnosti Evropske unije, potem lahko vidimo, da bi radi venezuelcem dali to, kar potrebujejo. Ampak seveda moramo poskrbeti za to, da lahko storimo vse, kar lahko. Tu gre seveda za mednarodne pritiske, ampak. Uh, Sedaj sedimo za pogajalsko mizo, video posnetke gledamo, kako trpijo ljudje tam v Venezueli, štiri milijone ljudi, eh, trpi za lakoto tudi otroci in noseče ženske, veliko jih beži, bežijo v Brazilijo, Čile, v sosednje države. In če se trudimo pošiljati hrano in zdravila, potem moramo najti tudi neko politično rešitev za to državo. In poleg eh, vladnim ukrepom potrebujemo tudi pravo pomoč prebivalstvu. Iskati moramo partnerstva. Evropska unija mora pomagati Venezueli. Vloga Evropske unije je, da spostavimo dober sistem. In tu imamo tudi polski primer, da pošljemo pomoč neposredni državi. Hvala. Eh, na seznamu govorcev ni več nikogar, gremo na postopek, pritegnite pozornost predsednika, imamo pet minut, štiri govorce imamo na seznamu. Kolegica Bilbao je prva, prosim. Hvala lepa, gospa Mogherini. Združeni narodi so predstavili sklepe v zvezi z situacijo v Venezueli. Mislim, da bi morali res nujno sprožiti humanitarno pomoč in pomagati državi na poti k demokraciji. Prihaja do hudih kršitev človekovih pravic v tej državi in to je treba prekiniti. Trenutno potekajo sicer pogajanja, ki temeljijo tudi na jasnem načrtu. Tam piše, da bi morali čim hitreje organizirati svobodne predsedniške volitve, mednarodna skupnost pa bi morala imeti možnost preveriti rezultat, da ne bo trenutni režim te volitve ukradel. Ogromno je kršenja človekovih pravic, ubojov, izgonov, ljudje stradajo. Zato se mi zdi, da bi morali vse vodje v tem režimu postaviti pred mednarodno sodišče in jim soditi za vse, kar so morali državljani utrpeti v času tega režima. Hvala, kolega Ule Smik. Hvala, predsednik. Če je evropejcem res mar za prebivalce Venezuele, potem jim pošljemo hrano in zdravila. Ampak svet v sodelovanju z demokratično izvoljeno uh, vlado tam, ampak Maduro vam mogoče ni všeč, je bil pa izvoljen. In seveda moramo čuti, ob, čutiti obveznost, da bi pomagali ljudem in eh, da bi se soočili z brutalnostjo sankcij OZN-a, zaradi tega je država na kolenih. To ni smiselno. Te sankcije niso smiselne. To je nova oblika terorizma. Zato, da bi škodovali najbolj ranljivim. In oni so tisti, ki najbolj trpijo. Bolje bi bilo, če bi ameriška vojska okupirala državo in bi pomagala vsej venezuelcem, da se, da se branijo. To je najhujša oblika vojne, to je gospodarska vojna. Ni nobene hujše vojne. In to, da vi podpirate Gvajda desnico brez pogajanj, to je bila velika napaka. In govorite o interesu in spoštovanju mednarodnega prava, to je stotstotno proti mednarodnemu pravu. In vsakdo, ki razume pravo, vam lahko to potrdi. Hvala kolegica Delicleje. Hvala, predsednik. Sedaj je jasno, da je priznanje Van Guaida kot začasnega predsednika z večino v parlamentu ne samo nezakonita po venezuelskem mednarodnem javnem pravu, ampak kar je še bolj pomembno, to ne deluje. In da sem prihajajo ljudje in govorijo o humanitarni katastrofi in na milijone ljudi beži z države, istočasno pa omenjate ukrepe, več sankcij, eh, več hujših ukrepov. Ja, zato pa ljudje bežijo prav zaradi tega. In mislim, da eh, je to res preseglo hinavšno, da govorimo o kršitvah človekovih pravic v Venezueli, ko pa ste sedaj sklenili dogovor z Brazilijo in tam naj bi pobijali ljudi kar na cestah. Če ste res zaskrbljeni zaradi Venezuele, zaradi prebivalcev tam, zakaj ne poskrbite za to, da bi lahko njihovo zamrzno premoženje po svetu bilo ponovno predano tem ljudem? Zakaj ne sodelujete s priznanimi mednarodnimi humanitarnimi agencijami, da pomagajo ljudem, ki tam umirajo od lakote? Kajti to, kar imamo sedaj, ne deluje in tudi tokrat ne bo delovalo. Thank you. Hvala. Kolega Ulrik Milan. Važena pani Mogherini. Kolegica Mogherini, osnutek resolucije je bil obravnavan. Poslušam razpravo, ampak slišim le klišeje. Omenjate kršitev evropskega plava. Nič novega nisem slišal. To ni smiselno. Celotna resolucija je le eh, zrcalo šibkosti sedanjega evropskega sistema in reči moramo, da je situacija v Venezueli, tako kot Libiji, Iraku in Iranu, situacija, ki je nastala zaradi agresivne ameriške politike. Imamo tajno službo, vojsko, ki povzroča konflikte po celem svetu. Videli smo primere držav, ki so delovale brez težav, potem pa je prišlo do težav zaradi nafte in zaradi denarja. In to se ne omenja v snotku resolucije. Niti za eno besedico se to ne omenja. In zato je to šipka resolucija, po mojem mnenju. Hvala. Sedaj pa je poteklo teh pet minut. V tem obdobju, v tem mandatu bomo ohranili petminutno pravilo za postopek pritegnitve pozornosti predsedujočega. Pri tem bom ustrajal. Ampak eh, glede na to, da tega prej niste vedeli in da je prijavljena samo še ena oseba, bi dal besedo še gospi Berger Sander. Od sedaj naprej pa vas prosim, da razumete, ne glede na to, koliko ljudi se bo prijavilo za postopek pritegnitve pozornosti, bomo ta postopek izvajali samo pet minut. Kolegica Pereira, izvolite. Beseda je vaša. Ja, hvala lepa. Vidimo veliko hinavščine v parlamentu. Tu naj bi legitimirali oziroma dali legitimizacijo sistemu, ki je škodljiv. Združene države Amerike izrabljajo to regijo. Vedno slišimo iste argumente. Vedno gre za terorizem, državni udar, destabilizacijo notranjega sistema, gospodarske sankcije, blokade. Eh, vedno vidimo te iste diploma diplomatske ukrepe in tudi tokrat je tako v Venezueli. Na portugalskem smo že rekli, da ne podpiramo vojaške intervencije. Potrebujemo dialog miru. Treba je spoštovati želje prebivalcev Venezueli. Sami morajo odločiti o svoji prihodnosti in sami morajo vplivati na rešitve tam. Hvala lepa. Sedaj smo zaključili seznam govorcev. Besedo dobi gospa podpredsednica Mogherinijeva. Izvolite. Hvala, predsednik. Mislim, da tu v tej dvorani nikoli nisem slišala nikogar, ki bi želel videti vojaško intervencijo v neki državi. In upam, da se to ne bo več zgodilo. Kajti to me je šokiralo, da pozivate k temu. Mislim, da smo lahko ponosni v Evropski uniji, da preko našega dela, preko kontaktne skupine, preko naših držav, agencij OZN, lahko ustavimo kakršnokoli razmišljanje o vojaške intervenciji. Da ustavimo razmišljanje o vojni izven države in države. Jaz sem ponosna, ker mi sodelujemo z agencijami OZN, s humanitarnimi agencijami in jih omogočamo vstop to državo, da lahko pomagajo prebivalstvu. Jaz sem ponosna, da smo bili in smo še vedno verjetno največja regija darovalka Venezueli in prebivalcu tam. Upam, da boste to poštevali in res upam, upam. Le nekaj mesecev bom še tu v parlamentu, ampak res upam, da boste v naslednjih petih letih delali brez razmišljanja, da potrebujemo vojaško intervencijo, da treba napasti neko državo in da je to dobra opcija. To me skrbi kot evropejko. In mislim, da mora biti to jasno v Evropi. Kaj ti mi živimo v Evropi in eh, vemo, imeli smo vojno v Evropi, vemo, kako je živeti v vojni in uh, vrednote našega dela so prav tem, da izhaja iz zgodovine, ki je bila polna krvi. Vojna nikoli ni dobra rešitev, nikoli. Nadaljevali bomo z delom. Tu je veliko stičnih točk v dvorani. Sveda se ne strinjamo glede vsega, tega nisem prečakovala, ampak delati moramo še naprej v tej smeri. Najprej je treba ustrajati na mirovni rešitvi, da bi izključili kakršne koli vojaške poskuse, drugič potrebujemo demokratične rešitve z zgodnjimi predsedniškimi volitvami, s vsemi jamstvi, da imamo lahko končno svobodne in poštene volitve. Prej ni bilo tako tretjič. Potrebujemo dialog, diplomatske zaveze, pa polno podporo, ki smo jo imeli, ki smo ponujali še preden je prišlo do pogajanj, ki jih vodi Norveška. Še naprej bomo podpirali ta pogajanja, vedoč, seveda, tu nismo naivni, da eh, smo v preteklosti videli druge izkušnje pri pogajanjih in medijacijah in seveda je bilo kar nekaj težav, ni bilo dokončnih rešitev, ampak potrebujemo jasne ukrepe, kajti mi imamo dožnost, tudi na svetu to menimo, tudi druge v tej dvorani imate to dožnost, da izrabimo to priložnost, da podpremo demokratični mir, da lahko pride do mirnega prehoda s političnimi diplomatskimi sredstvi. To obsega tudi sankcije. In to želim jasno povdariti. Upam, da vsi, ki sedijo tu, vedo vsaj, kakšne politike imamo v Evropski uniji in če se nimamo. Ukrepi Evropske unije niso sankcije proti ti državi ali prebivalstvu. Ukrepi, ki jih imamo, so cilji, usmirjeni so za tiste, ki so posamezniki in ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic. To mora biti jasno. In še nekaj na koncu humanitarna podpora, mislim, da moramo še naprej zagotavljati vire. Zadnjič uh, sem se pogovarjala z Lukukom, ki je sekretar OZN in je odgovoren za humanitarno pomoč. Rekl mi je, da je na tej stopni glavna težava pri humanitarni pomoči v tem, da je premalo virov to je hujše kot pa dostop. Tako da mislim, da smo kot evropejci odgovorni, da ohranjamo in povečamo pomoč prebivalstvu. To so eh, na, naši bratje in sestre, toliko družinskih vezi imamo, tudi nekateri tu sedijo in imajo sorodnike tam. Torej, to so naše interesi, to je naša dožnost, da podpremo prebivalce Venezueli in to ne dvomimo. Ampak seveda moramo pozvati tudi druge naj povečajo humanitarno pomoč kajti treba se je potruditi, da bi dosegli rezultate, da bi imeli poštene, svobodne volitve, pregledne, ampak seveda ne smemo pozabiti na dramatične humanitarne potrebe prebivalstva in na koncu še nekaj podpreti moramo delo Mišel Bašle, ključno z dodatnimi ukrepi, če bomo imeli soglasno odločitev držav o tem, da bi podprli njeno delo, ponovno z ciljno usmerjenimi ukrepi ki jih imamo lahko sedaj po nedavnih poročilih o kršitvah človekovih pravic in tu vidimo resne grožnje. Upam, da bomo imeli, če ne soglasje, vsaj večino v tem parlamentu pri tem pristopu, kajti potrebujemo močen glas iz parlamenta, iz institucij in to bo bistveno za to, da bi lahko odigrali ključno vlogo v državah v regiji, v Braziliji, v Kolumbiji, vseh teh državah, Mehiki, torej v vseh državah, ki so v mednarodni kontaktni skupini, zato da bo Evropska unija iskala aktivne rešitve. In naj to podarim še enkrat. Mirne rešitve hočemo in demokratične rešitve si želimo. Dank, Najlepša hvala, gospa podpredsednica Mogrinjeva. Za zaključek te razprave bi vas rad eh, opozoril. Na to, da je bilo vloženih šest predlogov eh, za resolucijo, v četrtek bomo glasovali o tem. Sedaj pa smo zaključili razpravo glede tega toč te točke na dnevnem redu. Nadaljujemo z naslednjo točko in sicer je to izjava podpredsednice komisije glede razmer v Perzijskem zalivu. Izvolite, gospa Mogherini, ponovno imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zaliv je neverjetno blizu Evropi, je tudi v našem interesu seveda uh, da je v tej regiji zagotovljena varnost, ker je varnost v tej regiji povezana z našo varnostjo. Vedno smo trdili, da je sporazum z Iranom v interesu Evropske unije in celotnega sveta. To je postalo danes še toliko bolj očitno. Ne želimo si vojaške eskalacije v naši regiji, niti si ne želimo kakršnega koli jedrskega obroževanja in tekme na, tekme na tem področju, glede na to, koliko napetosti je v tej regiji. Vedno smo trdili, da brez jedrskega dogovora razmere na Bližnem vzhodu, ki so že tako ali tako kompleksne, ne bi bile takšne, kot so zdaj, temveč še veliko bolj težavne in kompleksne. Vedno smo to trdili, zdaj pa se mi zdi, da obstaja vedno širše soglase s tem v zvezi, tudi na strani tistih, ki so bili skeptični, zelo skeptični glede dogovora, tudi ti zdaj razumejo, da bi bila situacija veliko slabša brez tega sporazuma in v vseh svojih pogovorjih to slišim, zlasti ko se pogovarjam z regionalnimi voditelji v zalivu. Nedavne napetosti so še kako v mislih voditeljev Iraka in Kuvajta. V soboto in nedeljo sem se z njimi srečala. Skupaj smo se pogovarjali o tem, kako bi se izognili nadaljni eskalaciji, tudi s tem, kako bi lahko v sami regiji podali dodatne pobude v zvezi s tem, kako bi lahko oblikovali skupno razumevanje in tudi zaupanje med ključnimi akterji. Nihče ne trdi, da si želi vojno, nihče ne pravi, da je vojna njihov namen. V regiji tega nihče ne trdi, niti širše gledano tega nihče ne pravi, ampak problem je v tem, da še posebej v to vrstni regiji hitro pride do napačnih izračunov in to lahko privede do zelo nevarnih spiral konfrontacije. Zato evropejci vabimo vse relevantne akterje, da so čim bolj zadržani v svojih ukrepih, da trezno in razumsko razmišljajo. Zato počnemo vse v svoji moči, zato da rešimo ta jedrski sporazum, odkar so se ZDA enostransko iz njega omeknile. Včeraj smo se pogovarjali z zonanimi ministri 28-terice na svetu za zonanje zadeve in vseh 28 držav članic je potrdilo, to vam lahko povem, da je naš skupni namen ta, da storimo vse v svoji moči, da kolektivno ohranimo jedrski sporazum tudi v teh izjemno težavnih okoliščinah. V našem interesu je, da to storimo, imamo tudi odgovornost, da to storimo. Razmere so vam znane. Verjetno razmere nikoli niso bile tako težavne, kot so danes. 14 mesecev potem, ko so se ZDA omaknile z tega sporazuma, je Iran najavil, da bo postopoma začel zmanjševati svoje obveznosti v okviru tega sporazuma. Mednarodna agencija za jedrsko energijo, ki je referenčna točka za spremljanje tega, ali Iran spoštuje svoje zaveze iz okvira sporazuma, je potrdila, ko je trdila že več let, da Iran v celoti spoštuje zaveze da je zdaj ura. Iran okrepil svoje zaloge nizko bogatenega urana in sicer eh, preko omejitev, ki so opredeljene v skupnem akcijskem načrtu. Ti ukrepi so seveda neskladni s porazumom. Skupaj z francoskim, britanskim in nemškim eh, zunanim ministrem sem podala dve zelo jasni izjavi, v katerih Iran pozivamo, da ponovno v celoti spoštuje sporazum. Popolnoma spoštovanje pa pomeni, naj še enkrat povdarim, da mora Iran spoštovati vse tisto, kar je spoštoval vse do pred nekaj dnevi. Iran lahko še vedno spremeni svoj način delovanja, lahko seveda tudi najavi, da se bo vrnil nazaj k sporazumu in ne k jedrskemu programu. Dlje kot bo šel Iran po tej poti jedrskega programa, tehnično težje bo izvedljiv korak nazaj. Sporočilo Iranu je jasno, saj z naše strani. Spoštujte sporazum o celoti, tako kot ste to počeli do sedaj. To je v našem interesu, to je v interesu Irana, to je v našem kolektivnem interesu. In ta interes je bil tudi razlog, zakaj smo sklenili sporazum z Iranom. Ta sporazum smo sklenili zato, ker smo vedeli, da je to v interesu vseh nas, kolektivno. Rekla bi celo, da je to v interesu kolektivne varnosti na globalni ravni. Kot Evropska unija, kot države članice smo seveda okrepili svoje prizadevanja za to, da bi ublažili oziroma da bi skušali ublažiti posledice tega, da so se ZDA enostransko odločile naložiti sankcije. Irano ob koncu junija smo na Dunaju sklicali še en sestanek skupne komisije. To je organ, ki spremlja izvajanje tega sporazuma. Te komisiji predsedujemo mi. Skupaj za E3, Francijo, Nemčijo in Združenim kraljestvom, Rusijo, Kitajsko in Iranom smo opravili težaven, ampak konstruktiven sestanek. Uspeli smo ostati enotni glede tega, da moramo v celoti izvajati in spoštovati sporazum in to vse strani. Na tem sestanku skupne komisije na Dunaju smo tudi sprejeli odločitev, da bodo naši strokovnjaki kmalo sedli skupaj za mizo in se pogovorili med drugim o tem, kako poenostaviti izvoz težke vode in nizkobogatenega urana iz Irana. Namreč to je postalo še precej bolj oteženo po naloženih sankcijah strani ZDA. Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo sta po tem sestanku tudi najavili, da je postal operativen trgovinski sporazum in na tem so delali več mesecev. Evropska unija pa tudi moja pisarna je bila seveda v tesnih stikih z vsemi, ki so se s tem ukvarjali. Ta instrument je zdaj končno operativen in v okviru tega instrumenta že potekajo prve transakcije. Istega dne je sedem držav članic Evropske unije reklo, da se je pripravljeno pridružiti mehanizmu, včeraj na svetu za zonanje zadeve je še več držav najavilo, da razmišljajo o tem, da bi se pridružile temu instrumentu. Pogovarjamo se tudi z državami izven Evropske unije, ki se želijo temu pridružiti. Ohraniti je treba jedrski sporazum z Iranom. To ni zgolj v interesu Evropske unije. Tudi številni drugi po svetu se strinjajo z nami in imajo podobne pomisleke kot mi, zlasti, ko gre za morebitno tekmo v oboroževanju, v jedrskem oboroževanju v tej regiji. Ohraniti je treba sporazum, ker je to ne samo naša odgovornost in to ni samo v našem interesu, tam je že to skupna odgovornost vseh po svetu. Naj vas še enkrat spomnim, da sporazum ni dvostranski ali večstranski, gre za resolucijo Združenih narodov, Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bila enotno in soglasno podprta, zato moramo poskrbeti za njeno celovito izvajanje. Mi kot Evropska unija, kot evropejci počnemo vse, kar le lahko. Nikoli nismo mislili, da bo naloga enostavna in dejansko ni niti najmanj enostavna, ampak tisto, kar želimo doseči, je tako zelo pomembno. Gre za ukrepanje brez primere. Če ne bi bilo nas, potem sem prepričana, da ta sporazum sploh ne bi obstajal kot prvo in kot drugo ne bi danes več bil živ. Vedno smo trdili, da je kakršna koli kršitev tega sporazuma korak v smeri šibitve varnosti in nestabilnosti v regiji in nedavni dogodki so nam žal dali prav. Ampak naš cilj ni to, da uveljavimo svoje in da dokažemo, da imamo prav. Naš cilj je, da stvari izboljšamo, da se začnejo odvijati v pozitivno smer. Mislim, da nihče danes ne bi smel podcenjevati tveganja, ki ga predstavlja morebitna eskalacija, to ogroža Evropo, Bližnji vzhod in celoten svet. Zato je v našem kolektivnem interesu, da storimo vse, kar le lahko, da preprečimo ta scenarij. Mi kot evropejci smo se odločili in smo glede tega enotni, da bomo še naprej počeli vse, kar le lahko, zato da rešimo ta sporazum. Še naprej bomo glas razuma, In še naprej se bomo trudili v tej smeri, ker je to dobro za našo varnost, za mir v tej težavni regiji. Vemo, da če se pojavi problem, potem je nujno ohraniti kanale sodelovanja in komunikacije odprte, sodelovati moramo na diplomatski ravni in reševati težave. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Šojdrova. Izvolite. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Najprej najlepša hvala za to poročilo o tem, kaj se trenutno dogaja v zalivu. Razmere v zalivu postajajo vedno bolj problematične. Namreč Ta celotna regija je neke vrste neuralgična točka, ko gre za dogajanja na svetovni ravni. To, kar se dogaja trenutno v Iranu, je seveda velika grožnja tudi za Evropo in evropsko gospodarstvo. Vse članice Varnostnega sveta Združenih narodov morajo res storiti vse v svoji moči, zato da se prepreči eskalacija razmer. Spoštovana visoka predstavnica, govorili ste o tem, kakšne so trenutne razmere in o čem se trenutno pogovarjamo. Evropska unija mora biti glede teh vprašanj enotna. Poskrbeti moramo za to, da se bo Iran še naprej držal sporazuma, tudi potem, ko so se ZDA iz tega sporazuma umaknile in Iranu naložile sankcije. Ne želimo si dodatnih sankcij, želimo si, da bi Iran spoštoval sporazum. Hvala lepa. Na, je gospo, na vrsti je gospod Picula. Izvolite. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Ta sporazum za Iranom je res velik diplomatski dosežek, dolgo let smo se o tem pogajali. Nova administracija pa je odstopila od tega sporazuma, kar je seveda slabo za čezatlantske odnose. Pomembno pa je, da preprečimo kakršno koli razgradnjo tega sporazuma in vseh naših prizadevanj, ki so privedla do diplomatskega uspeha. Ta sporazum je ključnega pomena, zlasti ko gre za boj proti širjenju jedrskega orožja, predvsem pa je pomemben z vidika zagotavljanja miru posod po svetu. Tudi EU, Iran in ZDA morajo storiti več za to, da se dosežejo stabilne razmere. Seveda pa moramo iransko stran spodbuditi k temu, da v celoti spoštuje sporazum. Kakršna koli eskalacija bo škodovala že tako ali tako nestabilni regiji. Evropska unija mora ostati združena, odločna, zagotoviti mora jasno stališče in braniti mednarodno pravo. Najlepša hvala. Gospa Aloizo, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Evropska unija je odigrala ključno vlogo, ko gre za sklepanje sporazuma na Dunaju. ZDA so se umaknile iz jedrskega sporazuma z Iranom in zaradi tega je odgovornost Evropske unije še toliko večja, ko gre za ohranitev tega res bistvenega elementa globalne arhitekture, znotraj katere se zagotavlja boj proti širjenju jedrskega orožja. Razmere so danes alarmantne, ZDA so ponovno naložile sankcije, gre za ekstrateritorijalne enostranske sankcije. Iran je presegel meje, ki so bile opredeljene, ko gre za bogatstvo obogatitev urana in za hranjenje urana. Razmere so res zaskrbljujoče. Nujno je, da ukrepamo zato, ker je boj proti širjenju jedrskega orožja spodkopan. Ogromno interesov imamo v tej regiji in ti interesi ter varnost naših podjetij in državljanov je ogrožena. Potrebujemo konkretne ukrepe, zato me zanima, kaj boste vi predlagali za to, da se omeji ta eskalacija. Zanima me tudi, kakšne predloge imate za to, da bi ta instrument postal v celoti operativen. Kako boste spodbudili druge države članice, da se mu pridružijo? Hvala. Gospa Hanna Neumann, izvolite. Gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Jedrski sporazum za Iranom je bil diplomatski uspeh enotne Evropske unije. In redko se zgodi, da se o takšnih sporazumih pogajajo ženske, tokrat pa so bile ženske skupaj z gospod Mogherini vodilne. Ampak nekaj mesecev kasneje je ta sporazum ogrožen. Zakaj? Zato, ker neodgovoren ameriški predsednik ta sporazum ogroža. Ogrožen je tudi zato, ker je iranski režim ponovno okrepil svoje dejavnosti na področju bogatitve urana. Je pa ta sporazum ogrožen tudi zaradi tega, ker evropska zonanja politika še ni dovolj močna, da bi se lahko zoprstavila tej eskalaciji. Nedavni dogodki o Perzijskem zalivu, o katerih danes govorimo, jasno kažejo, kako ena sama iskrica zadošča za to, da se sproži divja eskalacija, ki se je nihče ne želi. Vsi moramo v prihodnih tednih poskrbeti za to, da se ta konflikt v regiji ne bo še dodatno razplamtev, kajti regija je že tako ali tako nestabilna in v njej divja vojna. Na svetu za zunanje zadeve ste včeraj sprejeli odločitev v zvezi z ukrepi, ki jih moramo izvajati, da ohranimo ta sporozum. Res je, da se morajo ZDA in Iran pogovarjati, vendar mislim, da bi morali sklicati tudi regionalno konferenco, kot je to zahteval Irak. Na tej konferenci bi morali sedeti vsi regionalni akteri za isto mizo, iskati bi morali skupne rešitve. Vendar se bomo, bodimo na jasnem glede nečesa. To lahko dosežemo zgolj, če bomo obravnavali tudi vprašanje hudih kršitev človekovih pravic. Se pravi, se moramo pogovarjati.